Good afternoon. Let's kick off. Please. Tako, kolegi, začnimo, lepo prosim. Če ste lahko tiho in se posedete. Lep pozdrav še enkrat, spoštovani kolegi. Za nami je kar naporen teden. Imeli smo redno zasedanje odbora Libe v ponedeljek in torek. Zdaj pa še ta četrtek, takoj po plenarnem zasedanju. Tako da kar začnimo in se potrudimo, da bomo nalogo upravili. Sicer do konca. Najprej naj vas spomnim, da danes glasujemo. Tako da Upam, da imate vsi s seboj elektronske kartice za glasovanje. Vsi tisti, ki ste jih pozabili v plenumu, prosim, da pokličete svoje asistente, da stečejo po nje čim prej. No, gremo torej na točko ena, sprejetje dnevnega reda. imamo predlog poročevalca k točki 6, pravica do obveščenosti v kazenskem postopku. Poročevalka je kolegica Birgit Sipel. In sicer smo glasovanje predstavili na naslednje zasedanje. No, potem je tu točka 7. Glede na to, da svet ni posredoval ustreznih dokumentov v zvezi z. Uh, pristopom Bolgarije in Romunije k Schengnu, bomo imeli danes zgolj drugo izmenjavo mnen s tem v zvezi. Osnutek poročila pa bo pripravljen, čim bodo ti podatki dani na voljo. Ves čas ustrajamo na tem, pogovori s svetom namreč še tečejo in ves čas jih eh, opominjamo na pomen tega, da nam dajo dostop do teh podatkov. Poročevalec je gospod Koeljo nas bo torej obvestil o zatečenem stanju, potem imamo tudi predlog v zvezi z preprečevanjem otroške pornografije, ker je za sklep sveta, ampak eh, obravnavo tega smo priložili na 14. februar. Kakšna pripomba? Ne? Če ne, so te spremembe dnevnega reda tudi potrjene. Na predlog večine koordinatorjev, kajti zasednih koordinatorjev je bilo tudi predvideno za danes, je tudi to odloženo oziroma preloženo. Kar pa zadeva nujne zadeve, bomo stvari obravnavali korespondenčno. Naslednja točka sprejetje zapisnika zadnjih sej, če ni pripomp, gremo lahko kar naprej. In sicer točka 4. Enotno postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo. Poročevalka je kolegica Veronika Matjo. pri tem doseju, ki mu po domače pravimo enotno dovoljenje, morate imeti v misli, da smo se na zadnje odločili, da bomo omejili glasovanje zgolj na zakonodajni del besedila, ki upošteva dejstvo, da je plenom zavrnil predlog za enotno dovoljenje. To smo tudi posredovali komisiji. Vedeti torej morate, da je odbor za zaposlovanje ki je pridružen odbor v skladu s postopkom po členu 50 poslovnika. Torej odbor za zaposlovanje izpodbija interpretacijo odbora Libe člena 56. O tem je tekla kar dolga razprava v ponedeljek popovdne. Skratka, odbor za zaposlovanje je preko svoje predsednice, predsedniku Evropskega parlamenta gospodu Buzeku, posredoval zahtevo po dokončni interpretaciji strani pristojnega organa za tolmačenje poslovnika. To je odbor za ustavno pravne zadeve, odbor AFKO, ker gre za preomenjeni člen 56, natančneje odstavek 3. Torej, dokler ne dobimo mnenja, moramo v skladu s poslovnikom počakati na potek dvomesečnega roka, ki ga ta člen predvideva, preden posredujemo svoje mnenje plenumu. Zato predlagam, da glasujemo kot dogovorjeno o členih 7 in 16 prvi odstavek predloga komisije tako kot smo se dogovorili na zadnjem zasedanju našega odbora. Postopkovno, gospod Moraš, ne? Kdo drug? Ko boste končali, predsednik, bi spregovoril. Predsednik, to zadnje, glede glasovanja, to bi samo, kar zadeva vprašanje pravnega mnenja odbora AFKO. Naša skupina meni, da bo, oziroma kot razumemo, bo to mnenje na voljo prihodnji teden. Zaenkrat tega mnenja še ni. In eh, želimo biti dosledni pri svojih zahtevah. Vemo, da odbor zavezuje takšno mnenje ali pa tudi ne. Eh, no in zaradi tega želimo biti kar se da dosledni in zato prosimo za enostavno glasovanje in da ne glasujemo, da ne razpravljamo, želimo zgolj preprosto glasovanje, preden se lotimo glasovanja o vsebinskem delu, preden dobimo to pravno mnenje. Torej še enkrat ne želimo postopkovne razprave, prosili pa bi vas, če lahko zgolj glasujemo o tem, ali naj odložimo ali ne odložimo tega glasovanja, dokler ne dobimo pravnega mnenja odbora AFKO. In še enkrat bi prosil, če lahko čim prej glasujemo brez razprave, potem pa nadaljujemo na podlagi izida tega glasovanja. Slišali ste torej predlog koordinatorja skupine SD, gospoda Morajša, ki predlaga točno to, da brez nadaljnega glasujemo o tem postopkovnem vprašanju. Vprašanje torej gre za predlog za odložitev. Gospod Tavares, imate postopkovni predlog? Ne? Dobro. Potem pa glasujemo o predlogu za preložitev tega glasovanja, dokler ne dobimo mnenja odbora AFKO, ki je bilo naprošeno na zahtevo odbora za poslovanje preko pisma gospodu Buzeku, ki je to potem posredoval naprej odboru AFKO. In sicer, da bi dobili dokončno interpretacijo, kar zadeva vsebino in pomen člena 56 poslovnika. Glasujemo torej o predlogu gospoda Morajša, da se to glasovanje preloži, dokler ne dobimo tega mnenja, ki ne bi ga dobili prihodnji teden. Glasujemo, prosim. you got problems and it, eh, now you, you you will be Dobro, boste mi povedali kdo nima kartice ali pa komu naprava ne deluje. Konec glasovanja. No, vidite 19 za, 30 proti. Kdo ni glasoval, ker nima kartice? Še eden za, še kdo? Dobro, torej 20 proti 30. To pomeni, da glasujemo. Prehajamo torej na glasovanje o amandmajih. Article 7, paragraf 1. Devoted... Člen 7, prvi odstavek. Glasujemo. Konec glasovanja. Okay. 45 za, 3 proti, 1 zdržan sprejeta. Člen 16, odstavek 1. Glasujemo. Eden preveč iz ljudske stranke. Konec glasovanja. Ja. 46 za, 2 proti, 47 za. Gospod Cashman nima svoje kartice, torej 47 za, 2 proti, 1 vzdržan sprejeto. Naj vas spomnim, da je nov rok oziroma predsedujoči se popravlja. Gremo naprej na točko 5. Spostavitev sistema Eurodag za primerjavo prstnih odtisov. Prenovitev. Tu gre za usmerjevalno glasovanje o osnotku poročila sistemu Eurodag. Kolegica Makove je poročevalka. Današnje glasovanje je namenjeno temu, da poročevalki podelimo mandat za nadaljno razpravo s svetom. Torej, nadaljujemo z glasovanjem. Amandma 5. Amandma 5. Glasujemo. Ne? No? Yes. Now the vote is closed. Konec glasovanja. Bomo glasovali kar po običajni poti z dvigovanjem rok. Upam, da imate seznam, glasovalni seznam. Torej, ima 29 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Amandma šest. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma sedem. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma trideset. Za. Proti? Vzdržani sprejeto. Amandma 8 za. Proti? Vzdržani sprejeto. Amandma 9 za. Proti? Vzdržani sprejeto. 10 za. Proti? Vzdržani sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, sprejeta. 12 za, proti, vzdržani, sprejeta. 13 za, proti, vzdržani, sprejeta. 31 za, proti, vzdržani, sprejeta. Proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. amandma 34 je zgolj jezikovni, amandma, amandma 35 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 36 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 37 in 38 sta identična. Glasujemo torej skupaj. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. 39. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 43. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 15. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 16. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 17. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 18. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Kompromis 1. Za. Proti. Zdržani sprejeto. 45 je brezpredmeten, 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo zdaj o uvodnih izjavah in navedbah. Amandma ena. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Dve. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Tri. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Štiri. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Kompromis dve. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 25 je brezpredmeten. Kompromis 3. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 27 je brezpredmeten. Kompromis 4. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 28 je brezpredmeten. Zdaj glasujemo o odstavkih zakonodajne resolucije. Amandmaja 20 in 21 sta identična in tudi 22. Torej 20, 21, 22. Glasujemo skupaj za. Proti. Zdržani. Sprejeto in še 23 in 24, ta dva sta bila omaknjena, zdaj torej glasujemo o besedilu z izglasovanimi spremembami za, oziroma glasujemo elektronsko, se popravlja predsedujoči. Glasujemo. Konec glasovanja. Zopet eden preveč pri ljudski stranki. konec glasovanja. Štiriinštirideset za, tri je proti, tri je vzdržani, torej sprejeto. S tem je orientacijsko glasovanje opravljeno. Hvala, gospa Makovej. And point number six has been postponed. Točko šest smo torej preložili na vrsti je torej točka 7, uporaba določb šengenskega pravnega reda v Republiki Bolgariji in Romuniji. And Romania. We're going to hear from our rapporteur the state of the play. Please. Poročevalec nam bo povedal, kakšno je trenutno stanje. Prosim, če ste lahko tiho, če ste še v dvorani, na ta način nam boste ostali v pomoč. na ta način bo tudi sestanek, kar se da kratek lahko. Mislim, da nas počasi že vse skrbi, kako bomo prišli domov v četrtek zvečer. Torej, gospod Koeljo, izvolite. Spoštovani kolegi, lepo vas prosim. Besedo dajem gospodu Koeljo, poročevalcu. Gospod Koeljo, beseda je vaša. Najlepša hvala, predsednik. No, naše službe sem prosil, da vsem poslancem posredujejo kratek dokument, ki opisuje trenutno stanje. Upam, da ste vsi ta dokument že dobili ali pa da se zdaj deli. V vsakem primeru gre za opis trenutnega stanja. Rad bi izpostavil troje. Najprej, kar zadeva hitri postopek. Najprej hvala vsem kolegom, da se strinjajo z uporabo, izjemno uporabo tega skrajšanega postopka. Se pravi, da bomo uporabili zgolj angliško različico besedila, da ne bo prihajalo do časovnih zamud zaradi prevodov, da bo lahko na ta način parlament sprejel mnenje še pred svetom PNZ, ki naj bi potekal 24. in 25. Vendar, kot vsi veste, je Evropski parlament zaman čakal na zahtevane dokumente. Gre za evalvacijska poročila o Bolgariji in Romuniji, kakor tudi za priporočila, ki so bila posredovana obima državama. Prav tako nismo dobili nobenih informacij o trenutnem stanju, kar zadeva izvajanje teh priporočil strani obeh držav članic. Prav tako vemo, da, je, da februarski svet PNZ ne bo sprejemal odločitve o pristopu teh dveh držav k šengenskemu pravnemu redu. Dnevni red sveta PNZ zdaj zajema zgolj razpravo o trenutnem stanju. To torej pomeni, da ni več potrebe po skrajšenem postopku. Zato predlagam, da nadaljujemo po običajnem postopku, po katerem se bodo tudi vsi dokumenti prevedli v vse naše jezike. Druga zadeva, ki bi jo rad povdaril, je vezana na dostop do dokumentov. Ustanovna pogodba določa, da mora Evropski parlament dobiti na razpolago vse potrebne podatke za to, da lahko v polni meri odigra svojo vlogo v tem postopku odločitve oziroma odločbe Evropskega sodišča gredo v ta isto smer. Vi, gospod predsednik Lopez Aguilar, ste v svojem pismu z dne 16. decembra lani zaprosili svet naj ta poročila parlamentu tudi posreduje. Odgovor sveta smo prejeli 25. januarja, 40 dni kasneje. V odgovoru pa je zapisano, da so zahtevani dokumenti lahko na voljo predsedniku, koordinatorjem političnih skupin in poročevalcu. Dostop bo omogočen v zvarovanih prostorih sveta. V pismu tudi piše, da ni dovoljeno kakršnokoli neposredno sklicevanje na te dokumente v javnih, na javnih zasedanjih. To torej pomeni, da imamo problem glede tega, kaj bomo zapisali v naših dokumentih in kaj bomo povedali na zasedanjih v zvezi s tema dvema državama, če ne moremo uporabiti oziroma citirati nobenih informacij, ki so zajete v teh dveh poročilih. Še enkrat povdarjam, svet Evropskemu parlamentu tu omogoča mnogo manj v primerjavi s tem, kar so nam omogočili leta 2007, torej pred štirimi leti, ko je Evropski parlament posredoval svoje mnenje o pristopu devetih novih držav k šengenskemu prostoru, torej Češka republika Estonija, eh, Latvija, Malta, Polska, Estonija, Slovenija. Skratka, nima nobenega smisla, da zdaj svet zagotavlja manj podatkov, kot smo jih dobili pred eh, štirimi leti. Pred štirimi leti torej še pred vstopom v veljavo Lizbonske pogodbe. In to bi želel tukaj podariti na tem mestu, ker je zdi se mi nespremljivo, da svet z nami ravna na najslabši možen način, slabše, kot so nas obravnavali predanja Lizbonska pogodba stopila v veljavo. Zdaj velja Lizbonska pogodba, po kateri ima parlament več pooblastil, pa vendar. Leta 2007 in to informacijo imam tudi v tem dokumentu, ki smo vam ga posredovali. Leta 2007 je namreč svet omogočil vsem članom odbora Libe, da si ogledajo poročila, evalvacijska poročila sveta in poleg tega so bili na voljo tudi sklepi v zvezi s temi ocenami. Iz teh sklepov je bila omakena oznaka za upno in posredovani so bili Evropskemu parlamentu. Še zadnja stvar, gospod predsednik. Menim in upam, da bo svet na ustrezen način omogočil dostop do teh dokumentov, ampak na sestanku s poročevalci v Senci se je izpostavilo naslednje vprašanje. Če svet ne bo zagotovil dostopa do teh poročil tekom leta 2011, bomo potem čakali v nedogled. Poročevalci v senci se namreč z menoj strinjajo, da ne smemo čakati v nedogled. In zdaj se moramo odločiti, kakšen je rok, tisti skrajni rok, do katerega bomo počakali na dostop do poročil sveta. Če pa do takrat nečesa ne bomo prejeli, pa menimo, da bi morali vendarle sprejeti mnenje, mnenje pa bo, da ne moremo oceniti varnostnih eh, zahtev. To torej pomeni, da lahko parlament spreme mnenje, v tem mnenju pa bo zapisano, da nismo dobili dostopa do dokumentov, na podlagi katerega bi lahko vsebinsko mnenje sprejeli. Ampak s tem mnenjem bo parlament vseeno zaključil posvetovalni postopek in svetu ne bomo dali izgovora, da ne more sprejeti odločitve, ker čaka na Evropski parlament. Zato torej predlagam, da določimo drugi maj za ta skrajni rok in upam, predsednik, upam, da bomo še pred tem rokom dobili dokumente od sveta, kar zadeva Romunijo in Bolgarijo, in da bomo lahko na ta način tudi sklenili ta posvetovalni postopek na najboljši možen način. Ampak, če temu ne bo tako, če temu ne bo tako, pa ne bi smeli čakati do. Ne bi smeli čakati v nedogled tudi po drugem maju in mislim, da moramo potem sprejeti mnenje, tako kot smo se dogovorili s poročevalci v senci. Hvala lepa za to obrazložitev trenutnega stanja. Vsekakor lahko računate na podporo odbora Libe kot celote, tudi sekretarjata in predsednika seveda, kar zadeva to zelo pomembno vprašanje, ki v veliki meri zadeva tudi pooblastila Evropskega parlamenta. Nekaj poslancov se je prijavilo k besedi. Najprej gospod Encio. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, gospod Koeljo, za opravljeno delo v vlogi poročevalca. Mm, to mislim, da nam bo omogočalo. Izid iz te slepe ulice, v katero nas je v, usilil v svet. Mislim, da to nikako ni normalno. V imenu skupine socialistov in demokratov naj povem, da stotstotno podpiramo strategijo gospoda poročevalca Kojlja. Morda sem jaz eh, nekdo, ki je malce bolj revolucionaren, pa vendar mislim, da moramo storiti vse, kar je v naši moči, ne moramo pa kar tako dovoliti svetu, da počne vse, kar mu pade na voljo, eh, na misel. Mislim, da moramo zagotoviti, da bo Lizbonska pogodba in da bodo tudi nova pooblastila parlamenta spoštovana. Tudi sam sem govoril s poročevalcem, ki mi je dejal, da ne moremo sveta tožiti pred. Eh, Evropskim sodiščem, lahko pa morda Evropskega varuha človekovih pravic prosimo za mnenje, ker tu gre res za zaušnico nam in na evropski demokraciji. Hvala, gospod Marinesko. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz bi se rad najprej zahvalil vam, gospod poročevalec, prav tako bi se rad zahvalil ostalim koordinatorjem in poročevalcem v senci, prav tako bi se rad zahvalil vsem članom odbora Libe ki se strinjajo s premembo postopka. Eh, sprejeli ste namreč eh, skrajšen postopek, nujen postopek, tako da bomo lahko glasovali še pred, eh, da bi lahko glasovali še pred svetom PNZ 25. Ja-, februarja. Žal zaradi stališča sveta to ne bo mogoče. Skupina Ševal v svetu je v petek sprejela zadnje poročilo o Romuniji, tako da z tehničnega vidika Romunija izpolnjuje vse kriterije. Gospod eh, predsednik, s pismom ste od sveta zahtevali objavo teh dokumentov, da se leti lahko posredujejo parlamentu. To sta zahtevali tudi Romunija in Bolgarija, ampak žal je svet to zavrnil. In eh, po mojem mnenju, ta način postopanja sveta zgolj otežuje sprejetje mnenja z naše strani. Namreč šele 9. februarja bo na dnevnem redu vprašanje objave teh dokumentov. Lahko vam povem, da v tem trenutku Romunija razmišlja o tem, da bi uradno vsa poročila o Romuniji posredovala Evropskemu parlamentu, kajti ne moremo čakati v nedogled, tako kot je dejal gospod poročevalec. Ne moremo v nedogled čakati na stališče sveta. Konec koncev se lahko zgodi, da bomo to odločitev dobili šele zelo pozno, zato razmišljamo o tudi drugih možnostih, kako bi lahko posredovali te podatke Evropskemu parlamentu, tako da bo da evropski poslanci lahko glasovali v polnem poznavanju razmer. No in še zadnja zadeva. Ta rok, 2. maj, po mojem mnenju je ta rok eh, preveč širokogrudno zastavljen in mislim, da je bilo potrebno ta datum spremeniti. Če nam, na primer, svet teh dokumentov ne posreduje in v primeru, da bo Bolgarija deležna pozitivne ocene, potem mislim, da bi najkasneje marca parlament moral že imeti možnost glasovati. No. Nekaj poročil. Imamo. Imamo tudi pismo obih ministrov. In moje vprašanje je, kako lahko nek eh, javen dokument, dokument, ki je bil na prvi strani eh, tudi vseh časopisov, eh, zakaj je ta dokument potem kar naenkrat na voljo zgolj v neki zaščiteni sobi. No in sprašujem se, čemu vse to služi. Vsi poslanci mislim, da poznamo ta pisma, ki so krožila. To se mi zdi res bizarno in zato bi rad, da se ta skrivnost konec koncev tudi razčisti. Hvala, gospa Weber. Hvala lepa, jaz sem poročevalka v senci skupine Alde za to poročilo. In um, On je dokazal, da je možno pokazati kar največjo stopno prošnosti v razpravah z svetom in pa s parlamentom, zato sem kot poročevalka v senci zelo eh, zadovoljna z njegovim stališčem. Tukaj moramo razlikovati dve ravni razprav. Najprej se moramo vprašati, kaj želimo narediti s tem specifičnim dosejem, vstopom Romunije in Bulgarije v Schengen. Um, hitri postopek več ni potreben, kaj ti svet ne bo sprejemal čišve potem, o tem. Um, mislim, da je do 2. maja vse skupaj izvedljivo, če bomo glasovali ob koncu naslednjega zasedanja, tako da bo lahko tudi svet pravočasno sprejel odločitev. Drugi vidik razprav tukaj pa gre za načela, gre za institucionalno sodelovanje med svetom in parlamentom. Pred eh, dvema tednoma sem bil, sem obiskala Budimpešto skupaj z koordinatorjem skupine Alde, imeli smo srečanje z premijem Orbanom, ki trenutno predseduje svetu Evropske unije. Spregovorili smo o tej zadevi in takrat nam je zagotovil, da eh, seveda morajo imeti poslanci dostop do dokumentov, preden bodo glasovali, kar je običajno. Odgovor. Mačarskega predstavnika pa ni takšen, kot smo ga pričakovali. Tudi gospod Dole je poslal v zvezi s tem pismo gospodu Orbanu. No, ampak kakorkoli, ker se nam ne mudi, bi se morali sredotočiti predvsem na bitko s svetom. Zdi se, da želi svet vzpostaviti nekakšen precedens parlament je nastopa kot eh, soodločevalec, eh, vendar pa svet postavlja neka svoja pravila in mislim, da to ni pravično, saj mora biti sodelovanje med institucijami lojalno in pa uh, temeljiti na vzajemnem spoštovanju. Zato prosim gospoda Bozeka, da naj uh, eh, bodi si na pisni način ali osebno stopil v kontakt z svetom, tako da bo vse skupaj tudi pravično za Evropski parlament. Yes, you, Hvala lepa, gospa Weber. Vidim, da je seznam opinions be made keeping um. In vsekakor moramo ustrajati pri tem, da se spoštuje ulogo Evropskega parlamenta, ulogo poslancev pri izpolnjevanju njihovih dožnosti. Eh, torej prosim, da ste vsi kratki pri govori, sicer nam bo zmanjkalo časa. Gospa Infeld. Hvala lepa, kratka bom, strinjam se z vsem, kar je bilo povedano. Pozdravljam linijo poročevalca. Oh, Gre za vprašanje državljanov, državljanov Romunije, Bolgarije in uh, nejevoljna sem, ko vidim, da so nekatere države članice pogojile vstop v šengonsko območje z kriteriji notranje politike. To je slabo, to postavlja slab precedens, te razprave ne bi smeli onesnaževati z argumenti, ki nimajo nič opraviti z Schengenom. Nacionalne vlade morajo prevzeti svojo odgovornost in zato pozdravljam vaš predlog. Moramo narediti vse, kar je možno kot Evropski parlament, zato da zagotovimo, da bo vse skupaj potekalo na pravilen način in da bo proces temeljil na kriterije, ki veljajo v enaki meri za vse države in vse državljane. Gospa Nedelčeva. Благодаря, господин.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 Torej, eh, zahvaljujem se pročevalcu, da je tako jasno prikazal odnose z svetom in da je predstavil trenutno stanje dosjeja. Želim podpreti strategijo, ki jo je predlagal poročevalec, torej da dobimo točen datum, točen rok do tega datuma. Eh, moramo oddati tudi naše stališče in to na osnovi dokumentov in informacij, ki jih imamo. Če nam to ne bo uspelo, potem eh, bomo lahko samo špekulirali o tem vprašanju, o tem se bo špekuliralo v Bolgariji in v Romuniji. To potem ustvarja zmedo. In uh, čudno je, da nimamo nobenih točnih informacij o tem. Odnosi med svetom in parlamentom so izredno pomembni. Medinstitucionalno sodelovanje je na prvem mestu. Ne smemo pozabiti na to, da evropski državljani pričakujejo več informacij o stanju doseja in svet bi moral upoštevati pristojnosti Evropskega parlamenta. Hvala. Kot eh, koordinator Evropske ljudske stranke naj povem, da Evropska ljudska stranka, stranka podpira Romunijem Bolgarijo in njun stop v eh, šengensko območje in eh, vsi podpiramo Karlosa Koelja. Gospa Bauer je naslednja. Thank you so much. I try to be as short. Hvala, skušala bom biti tako kratka kot šogor. Strinjam se z gospo Weber, da tema ima dve razsežnosti. Eno je vsebina, ne bom sedaj govorila o vsebini, ker je bilo o tem že veliko povedanega. Um, na nek način se mi zdi, da je situacija podobna kot pa pred zadnjo širitvijo šengenskega območja leta 2007. To, kar je frustrirajoče, pa je pomankanje informacij. Celo po Lizbonski pogodbi imamo manj informacij, kot pa smo jih imeli leta 2007 pred Lizbonsko pogodbo. Veliko razlogov obstaja za to, da vi predsedujoči zaprosite za pojasnilo. Sicer se bo odbor Libe soočil z, oziroma že večkrat smo se soočili z podobnimi situacijami. Ampak ehm, tukaj se strinjam s tem, da bi moral tukaj posredovati gospod Buzek. Morate se dogovoriti o tem, kdo bo zaprosil za pojasnilo takšne situacije. Vredno to ni zadnjič in tukaj gre res za, resnič, za resno vprašanje. Že od vsega začetka bi moralo biti jasno, kje so informacije. In uh, tukaj ne gre za nalogo predsedstva, gre za nalogo sveta. Da, o tem smo razpravljali tudi na sestanku koordinatorjev Eh, zaprosili smo gospoda Busek, Buzeka, da naj povpraša svet o tej zadevi v imenu celotnega Evropskega parlamenta. Gospod Tavariš je naslednji. Eh, Skušamo biti kratek, nisem poročevalec v senci o tem, ampak. Uh, to, kar mi je povedala kolegica Cornelija Ernst, ki je poročevalka v, v Senci, eh, no, govorim tudi v imenu moje prejšnje skupine kot koordinator. In skušal sem, eh, torej menim, da gre tukaj za dve zadeve, za politizacijo vstopa Romunije in pa Bulgarije v Schengen in pa za težave, eh, ko gre za dostop do. do dokumentov. Eh, Obe ti zadevi obžalujem. In eh, strinjam se s tem, kar je povedal eh, poročevalec in s tem, kar ste povedali vi, gospod predsedujoči. Torej, ne glede na naše politične razlike, se vse politične skupine strinjajo z našim pročevalcem, ko gre za vprašanje dostopa do dokumentov in ko gre za to, da ne želimo politizirati eh, vstop Romunije in pa Bulgarije v Schengen. Gospod Alvaro. Much, Hvala lepa. Na hitro. V glavnem se strinjam z gospodom Koeljem. Meni pa, da potrebno izpostaviti tudi naslednje. Čeprav mogoče ni nekega zakonitega okvirja eh, oziroma ni razlik med tem, kaj je potrebno za stop v Schengen in pa um, drugimi vprašanji um, pravosodja notranjih uh, zadev. Ne smemo popolnoma ločiti obeh teh stvari. Ehm, seveda sam podpiram eh, vstop, v, eh, vstop Romunije in pa Bolgarije v Schengen. Ampak gre za dve državi, ki sta pri kazalniku korupcije slabši kot Kuba. Edina država, ki je slabša v eh, Evropski uniji, je Grčija. In tudi tukaj bi se morali vprašati, kaj se dogaja v Grčiji. Torej, potrebno je podariti, da. Uh, parlament, komisija in pa države članice pritiskata na obe državi, naj se borita proti, proti mm, korupciji, zlasti korupciji v pravosodju in pa policiji. Obstaja torej povezava med temi, tema dvema vprašanjama in zato razumem tiste, ki imajo tudi nekatere pridržke. Ne me napačno razumeti, prav gotovo podpiram vstop teh dveh držav v šengensko območje, vendar pa ne smemo pozabiti na to, kakšno je njihovo stanje, ko gre za korupcijo. Hvala. Dobro bi bilo, če prisluhnemo še svetu, oziroma ne najprej še gospa Latford. No, seveda se z vsemi strinjam, ko gre za dostop do dokumentov. Želela sem se zahvaliti Karlosu, kako že veliko krat prej, in eh, želela sem. Uh, podariti tudi, kako pomembno je, da se lahko uh, zanesemo na njegove pretekle izkušnje. Dobro je, da smo nekateri v tem odboru že dolgo poslanci in se lahko navazujemo na to, kar se je zgodilo pred leti. Torej, zdi se mi, da nekako. Uh, povezujemo vse te stvari, se, kjer se soočamo s težavami, ko gre za odnos do sveta. Um, vedno znova gre za vprašanje dostopa do dokumentov in tako naprej. In um, predsednik Buzek bi lahko v tem pismu opisal vse probleme, ki jih imamo s svetom in pa s komisijo uh, od uh, takrat, ko je veljala Lizbonska pogodba še nekaj. E, pravno gledano, pravno gledano šengenska evalvacija ne pokrivate e, mehanizma, ki je bil spostavljen v Romuniji in pa Bolgariji e, leta 2007. Sama obžalujem, da ni povezave med tema dvema evalvacijama, ampak problem je v tem, da se ta mehanizem ni spremenil zato da bi s tem odpravili pomisleke z leta 2007. Sedaj bomo imeli neke vrste inšpekcije za nove kandidatke. In uh, zato je toliko bolj pomembno, da novi evalvacijski mehanizmi uh, vključujejo ne samo temeljne svoboščine, ampak tudi primere korupcije in pa slabega upravljanja. Ne moremo sprejeti nekoga v šengensko območje, preden, preden odpravimo teh držav. Na seznam smo pred nekaj minutami zaprli oziroma zaključili, ampak vseeno prosim vas, da se vas se ne javljate več k besedi. V glavnem gotavljam, da obstaja strinjanje s tem, kar je povedal gospod Carlos Coelho. Dobro, uh, slišali bomo še gospoda Marinesko, pa gospoda Papa Nikolava, potem pa svet. Hvala lepa, podpiram to, kar je povedal gospod Koeljo. Določite potrebno posebne kriterije, eh, ko gre za vstop v šengensko območje. Pripričan sem, da bo Bolgarijem pa Romuniji to uspelo. Sveda imamo tudi mm, kazalnik korupcije. In uh, ni se samo Grčija tu slabo odrezala, ampak tudi druge države. Zato ni nujno, da vedno kažete na uh, Grčijo, ko gre za kakšen koli problem v Evropi. No, to samo v odgovor gospodu Alvaru. Uh, pa tudi njegov lapsus lingve ste izpustili. No, zdaj pa še gospod Marinesko. Ziste. Hvala, predsednik. Ja, statistike imamo in tega pojava ne moremo kar tako zanikati. Ne vem, pa eh, kakšno mesto mora človek imeti na tej listvici, da dobi dostop do šengenskega območja, kajti konec koncev so vse države na tej listvici. Dejstvo je, da gre tukaj za dve realnosti, ki nista neposredno povezani, ampak med tem mehanizmom in pa šengenskim območjem ni neposredne povezave. Kar pa zadeva ta mehanizem, eh, po katerem sprašuje gospod Alvaro, lahko mu posredujem informacije o tem, kaj se v tem trenutku dogaja v Romuniji. Eh, bi pa vas prosil, gospod Alvaro, dajmo se izogniti takšne neumnosti, da bomo v enem poglavju hvalili aretacije nekih politikov, policistov in tako naprej. V drugem odstavku pa bomo potem eh, obsojali raven korupcije. Please, Luhan, Mr. Luhan. Sedaj pa še gospod Luhan, prosim na kratko. 30 sekund, ker res skušam zaključiti to razpravo. Ja bom čisto kratek, predsednik. Ni pravih razlogov na strani sveta, da nam ne dajo dostopa do teh dokumentov državljani konec koncev pričakujejo, da jim povemo, kaj se dogaja in zakaj. Zato moramo tudi neposredno zahtevati dostop do teh dokumentov in ustrajati moramo tudi pri predsedniku Buzeku, da od sveta dejansko zahteva te dokumente in da tudi utemeli more biti no, zavrnitev dostopa. Prav tako moramo zahtevati umiko znake zaupnosti dokumentov.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 mačarskega predsedstva želim podati nekaj informacij o dostopu do dokumentov. Imamo zahtevo parlamenta, to smo dobili, v, to smo dobili decembra. januarja je bila sprejeta odločitev glede tega in eh, v pismu smo opisali, na kakšen način lahko omogočimo dostop do dokumenta. Ponudili, ponudili smo, vas, eh, smo vam, da um, lahko imate dostop do prostorov v svetu, koordinatorjev, por, koordinatorjem, poročevalcem. Ampak ta uh, ponudba parlamenta ni zadovoljila, zato smo poiskali nadaljne možnosti. Sedaj smo podali novo ponudbo, ki je vi prav tako niste sprejeli sklicevali ste se na to, da želite horizontalno rešitev oziroma da bi vam ta bila ljubša. E, to prošnjo spoštujemo in e, iščemo rešitev. Želim vam sporočiti tudi to, da mačarsko predsedstvo išče obsežno rešitev. Zato bomo v naslednjih tednih Eh, skušali uskladiti oba generalna sekretarja pod vodstvom mačarskega predsedstva. Pripričana sem, da bo to vprašanje na ta način rešeno. Eh, zato si zelo prizadevamo. Hvala lepa. Thank you, thank you. I, uh... Hvala lepa. V imenu odbora Libe se zahvaljujem predstavnici sveta. Tudi sam sem se kot eh, predsedujoči odboru Libe um, pogovarjal z mačarskimi stalnimi predstavniki in uh, naj vam povem, da cenim vsa prizadevanja mačarskega predsedstva. vendar pa je potrebno doseči naš cilj. Želimo spostaviti lojalno sodelovanje med svetom in parlamentom, ko gre za dostop do dokumentov, ki so pomembni za to, da lahko mi sprejemamo odločitve. Tako da so naše odločitve lahko utemeljene. Zato je potrebno, da poznamo vse elemente, dejstva, ki so pomembna za to, da si ustvarimo mnenje. Cenimo prizadevanja mačarskega predsedstva, eh, še bolj pa jih bomo cenili, ko bo pravljeno delo. Če prav razumem, je prišlo do dogovora med poročevalcem Koeljom, da eh, se postavi rok za dostop do dokumentov. Istočasno pa mora dosež še naprej eh, napredovati. bomo pa, poroč, eh, bomo pa poročali tudi o tem, če dostop do takrat še ne bo zajamčen. Eh, gospod Marinesko je omenil rok maja eh, oziroma želel je, da bi ta rok bil še prej. Kolikor pa sam vem, pa ni bilo ugovorov na časovnico, ki jo je predstavil gospod Koeljo. Imam to še kakšno dodatno pripombo? samo 10 sekund, glede tega, kar je povedala predstavnica sveta. Tukaj ne gre za vprašanje generalnega sekretarjata institucij. Te institucije vodijo politični voditelji, ne pa visoki uradniki. Oni nam morajo služiti, ne pa da nas nadomestijo. To mora biti narejeno na ravni predsednikov. Vse imamo celo predsednika Unije. Ja, tukaj imate prav. In ravno zato bo predsednik Buzek prevzel pobudo v imenu Evropskega parlamenta. Tukaj ne gre zgolj za ta dosje, gre za načela. Torej, se s tem strinjamo, želite še zaključiti, gospod Kojlja? Da, kratek bom samo troje najprej, da počrtam to, kar smo ravno povedali. Tudi sam se zahvaljujem prizadevanjem mađarskega predsedstva, zato da bi rešili problem. Testal sem se z veleposlanikom, pogovarjal sem se z državnim sekretarjem in vem, da mađarsko predsedstvo skuša najti rešitev. Ob tem jim želim veliko uspeha. Oni vedo, kakšno je stališče parlamenta eh, in upam, da bo lahko naj, naši dobro rešitev za svet in za parlament. Mm, želim tukaj nekakšnih makivelističnih pristopov, ko gre za organizacijo služb. Ampak zdi se mi zelo čudno, da mačarsko, da sekretar sveta mačarskomu predsedstvu ni povedal, kakšni so bili naši dogovori spred štirih let. Ko sem se z njimi pogovarjal, sem opazil, da so začeli pogajanja, ne da bi vedeli, kaj je svet pred štirimi leti obljubil parlamentu in ne vem, zakaj je bilo tako. Mislim, da bi morali povedati o stanju, kjer je dostop parlamenta do dokumentov potem drugič v zvezi s tem, kar je povedala Sofi Intfeld. Ponavadi se z njo strinjam, ampak ona je predlagala, da bi vsi dokumenti morali biti dostopni javnosti. In eh, bojim se, da se tukaj ne morem strinjati za njo. Razumem eh, nekaj pomislekov glede varnosti, varnosti informacijskih sistemov in tako naprej. Ti sistemi so zelo občutljivi in ne bi bilo pametno, če bi bili če bi bil dostop do teh sistemov javni. Uh, tukaj bi lahko uh, prišlo do zlorab. Torej, prosim, da so pa ta tajna poročila oziroma um, zaupna poročila na voljo vsaj parlamentov, uh, poslancem parlamenta. In morali bi imeti vsaj takšne možnosti, kot smo jih imeli pred štirimi leti ne manj, ampak več bi morali imeti po eh, Lizbonski pogodbi. Če Sofi nisem pravilno razumel, pa se ji opravičujem. Eh, Sofi, če ni bilo to, kar si želela povedati, potem se ti opravičujem. Še tretja in zadnja točka v zvezi s tem, kar je povedal gospod Marinesko čeprav razumem, če bomo dosegli pogoje oziroma če bomo izpolnili vse pogoje, da predstavimo poročilo pred 2. majem, potem bi to morali narediti. Tukaj ni nobenega problema. To lahko naredimo marca ali aprila, ampak najprej morajo biti izpolnjeni pogoji. Ni nujno, da, je, da bo poročilo objavljeno šele po 2. maju. Rekl sem zgolj to, da če svet ne bo dal na razpolago več dokumentov, potem ne bomo čakali dlje kot pa do 2. maja. Potrebno je določiti datum, po katerem enostavno ne bomo več čakali. To je bil moj predlog in mislim, da ga lahko vsi podprete. Gospa Infeld. No, samo da sem jasna, seveda ni nujno, da so javne vse prodnosti, ampak javnost ima pravico do tega, da pozna uh, zaključke preiskav in tako naprej. No, mislim, da je predstavnica sveta vzela na znanje vse pripombe in zlasti zaključne izjave gospoda Koelja. Dobro, sedaj pa točka 8. Gre za napade na informacijske sisteme in razveljavitev okvirnega sklepa sveta. Poročevalka. Poročevalka je gospa Monika Holmajer. Ta točka ima praviti z uh, predlogom direktive o tem, da bi razveljavili okvirni sklep sveta, ko gre za napade na informacijske sisteme. Gre za um, torej komisija bo predstavila svoj predlog, potem, ko bomo slišali poročevalko gospo Holmajer. Gospa Holmajer, imate besedo. Hvala, gospod predsedujoči. To je takšna tema, ko vsi zapuščajo dvorano, ko sploh uh, ko začnemo o tem govoriti, ampak eh, vseeno se bo morali ljudje s tem ukvarjati, ko bo napaden njihov bančni račun. Kaj ti govorili bomo o napadih na spletne strani, na informacijske sisteme. Eh, to smo doživeli po razpravi o Wikileaks, ko so bili prizadeti ehm, kreditne ustanove, bančne ustanove, ko je prišlo do masivnih napadov na velika podjetja, takrat je vse to, je ta problem postal očiten. Ampak če omenim eno samo številko, v moji lastni državi članici, v Nemčiji na mesec obstaja približno en milijan, eh, milijon novih trojanskih konjev, ki napadajo kredit, kreditno gospodarstvo. Finančna škoda znaša 20 milijonov na leto. To pomeni, da sistemi dokaj dobro delujejo, ampak škoda 20 milijonov ni zanemrljiva pač glede na to, koga prizadene. In moramo se bati, da bo, to še, ehm, da bo ta znesek še večji. Napadov bo verjetno še več, vedno več bo napadov na eh, te informacijske sisteme. Zato pozdravljam predlog komisije na to temo. S to direktivo bomo imeli več možnosti za um, preprečitev kibernetičnih napadov, lahko bomo uskladili pravno, pravne vidike. Opozoriti pa vas želim tudi na to, da je ta direktiva samo začetek. Potrebujemo pravni okvir v Evropi in moramo se okvarjati z očitnimi problemi, ki se bodo pojavili v prihodnosti. Šipka točka je tako imenovanje računalništvo v oblakih. Eh, pa tudi um, napadi na državne informacijske sisteme. Ali pa napadi strani držav, eh, kako smo to lahko že videli pri Rusiji, Kitajski in tako naprej. Na nazadnje se moramo vprašati tudi, eh, kako obravnavati napade na evropska podjetja in pa ameriška podjetja. Eh, vesela bi bila, če bi eh, komisija podala nekaj več pojasnil, sama imam nekaj vprašanj, nekaj kritik. Gospod predsedujoči, Eh, govorili ste o tem, da člen 80 predvideva kazni za hude kršitve, to je pravna podlaga. Moramo se pa se vprašati tudi, ali ne bi bilo morda potrebno policijsko sodelovanje. To bo potrebno v tem sektorju, kakor je potrebno tudi v drugih sektorjih. Um, z veseljem se bom srečala s poročevalci v senci, tako da bomo lahko skupaj z komisijo pripravili kar najboljšo direktivo. Veselim pa se tudi sodelovanja s komisijo. <laughs> Hvala. Sedaj pa. Gospod Jakob Boratinski za komisijo. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Res je veliko veselje nam je, da lahko odboru Libe predstavimo predlog komisije v zvezi z napadi na informacijske sisteme. To je eden od prvih korakov komisije, da izpolni zahteve 83. člena nove Lizbonske pogodbe. To je pomemben predlog na področju kazenskega prava. Predlog komisije je gospod poročevalko že lepo predstavila. Gre za temo, ki ni zelo oddaljena od nas. O tem slišimo vsak dan tudi v medijih. Internet je prav gotovo pomembna infrastruktura naših vsakdanjih življenj in vedno bolj smo odvisni od njega tudi na delu, podjetja, delavci, pa tudi v zasebnem življenju smo zelo odvisni od njega, naprimer v okviru družine. Kibernetski kriminal se širi, to smo videli. Temu smo priča že nekaj časa in to škodi tako gospodarstvom kot tudi posameznim državljanom. Prav zato je treba uvesti skupne ukrepe držav članic na ravni EU. Videli smo tudi, kako je obravnava tega vprašanja napredovala v različnih političnih programih, naprimer v štokholmskem programu. Sedaj pa je to ena od petih prednostnih nalog v okviru notranje varnostne strategije. To je bilo vključeno v sporočilo komisije novembra lani. Pri presoji učinka smo predstavili podatke, ki ponazarjajo, kako se je ta problem razvijal v preteklih letih. Pomembni sprožilec za to, da smo začeli podrobno preučevati te dogodke so bili napadi proti Estoniji in Litvi. Leta 2009 smo imeli še en primer tega, da so računalniški sistemi vlad in družb pod napadom, to je bilo v 103 državah in tudi številnih državah članicah EU. Pred nekaj meseci smo slišali o novem, zelo sofisticiranem virusu Stuxnet, ki napada industrijske obrate. Europol je pred kratkim izdal oceno tveganja v zvezi z kriminaliteto na tem področju in potrjuje, da kriminalci niso več samo romantični hekerji, ampak da organizirani kriminal vedno bolj izkorišča internet za kriminalna in kazenska dejanja. Botneti so v bistvu mreže okuženih računalnikov, ki jih je mogoče delinsko upravljati zato, da se izvedejo koordinirani napadi. Običajno se na računalnike žrtev namesti zelo namerna programska oprema, zato lasniki računalnikov sploh ne vedo, da so njihovi računalniki okuženi. Direktiva, ki jo predlagamo, temelji na okvirnem sklepu iz leta 2005. In upošteva tudi poročilo o izvajanju tega sklepa, ki je bilo izdano leta 2008. Tam smo opozorili na to, da se dejansko pojavlja nov pojav in sicer povečano, povečano število obsežnih napadov in vedno večja uporaba tako imenovanih botnetov. Naš pristop v tej direktivi je, da smo precej ciljno usmerjeni in nekako skromni. Če bi želeli občutno spremeniti okvir za boj proti kibernetski kriminaliteti, potem bi potrebovali obsežna prizadevanja na evropski ravni. Zato smo prepričani, da bi bil pravi forum za to Svet Evrope, konvencija Sveta Evrope o kibernetskem kriminalu. Prepričani smo, da se želimo spopasti s tem problemom obsežnih napadov na informacijske sisteme na razumen način, zato smo predlagali ta predlog. Kakšne so glavne spremembe v zvezi z okvirnim sklepom in predlagano direktivo? Opozoril vas bom samo na nekaj vidikov. Šesti člen uvaja nezakonito prestrezanje kot kazensko dejanje. S tem dopolnjujemo obstoječe določbe, zato da smo konsistentni s konvencijo. Ta člen je namenjen temu, da bi zaščitili pravico do zasebnosti prenosa podatkov in tudi zaupnost, integriteto in razpoložljivost informacijskih sistemov. Kar zadeva sedmi člen, sankcioniramo uporabo orodij, kot so botneti. To so orodja, ki so ki se uporabljajo za kazniva dejanja. Pomembno pa je, da niso kazniva samo uporaba teh orodij, ampak tudi posedovanje in prodaja teh orodij. Zato, da se odzovemo na nov pojav, namreč, da ljudje ne izvajo napadov sami, ampak da samo izdelujejo to vrstno zlonamerno programsko upremo in jo potem prodajajo ali posojajo drugim skupinam kriminalcev, ki izvajo potem napade. V devetem členu je naš predlog ta, da dvignemo predlagane kazni. Gre za odražanje dejstva, da je tveganje zaradi kibernetskega kriminala vedno večje, obenem pa pošiljamo tudi politično sporočilo. Tako pregonu teh dejanj pripisujemo večjo vrednost in sicer na ravni EU. Minimum ali maksimum v smislu sankcije je bil povišen iz enega na dve leti. V desetem členu smo vključili dve oteževalni okoliščini. Prva je, ko se kazniva dejanja iz člena 326 izvajajo z uporabo botneto. Botneti, ki so obsežne narave, torej da je okuženih veliko računalnikov ali da je škoda zelo velika. Druga oteževalna okoliščina je situacija, kjer kriminalci uporabijo identiteto nekoga drugega, zato da bi povzročili veliko škode ali da imajo namen povzročiti veliko škode tej osebi, osebi, ki so ji ukradli identiteto. Lahko bi to obravnavali tudi kot krajo identitete, ampak zavestno smo se odločili, da ne bomo to postavili na pravno osnovo kraja identitete, ampak da se omejimo samo na ta primer kraja identitete, ki je zelo relevanten za kibernetski kriminal. 14. člen. Mislim, da to vsaj delno odgovarja pripombam poročevalke, namreč gre za zahtevo, da okrepimo sodelovanje med organi kazenskega pregona med državami članicami, zato ker uvajamo zahtevo, da je treba nujen odgovor poslati v osmih urah. Opozili smo, da točke za stik, ki delajo 24 ur na dan, ne delujejo kot je treba, zato smo upali, da bi s tem lahko popravili stanje. Še ne na zadnje, 15. člen uvaja obvezo, da bi ustvarili razmere, kjer bi lahko zagotovili primerljive statistične podatke o kibernetskem kriminalu po celotni Evropski uniji. Ena od šibkih točk presoje učinka komisije je bila ta, da smo se vedno bolj morali zanašati na podatke iz Združenih držav Amerike mnogo bolj kot na tiste iz Evrope. Ti so nezadostni. Zato je zelo pomembno, da se ne glede na zakonodajo že spustimo v delo v okviru tega postopka. Zbrali smo že nekaj kazalnikov in začnemo lahko tudi zbirati podatke. To so najpomembnejši elementi te direktive. Zelo se že veselimo konstruktivne razprave z Evropskim parlamentom. Razprava v svetu se je že začela. Upamo na pozitiven rezultat. Vsekakor smo pripričani, da nam bo uspelo. Nekatere države članice so že priznale dejstvo, da je treba posodobiti obstoječe instrumente, seveda pa se pojavljajo običajni pomisleki, ki se pojavljajo vedno, ko govorimo o kazenskem pravu na ravni držav članic, naprimer sankcije, kazni ali pravne definicije. Kakorkoli, upamo, da bo parlament podprl nove elemente, ki smo jih uvedli. Ti novi elementi so del intenzivnih razprav z državami članicami v svetu. Hvala. Thank you, Mr. Borati. Hvala lepa, gospod Boratinski, v imenu komisije za to predstavitev. Nekaj poslancev želi komentirati. Gospod Alvaro, izvolite. No. Hvala, predsednik. Hvala. To je tudi komisija od deset let potem, ko je Svet Evrope sprejel konvencijo o kibernetskem eh, kriminalu, šla v to smer. Upam, da bomo s konstruktivnim dialogom eh, ki ga vodim v imenu naše skupine. In, eh, torej upam, da bomo na ta način lahko pripomogli k uspešnemu sprejemu tega predloga. Treba pa razmiti, ali je to pravo izhodišče. Kar zadeva kazenske določbe, že prav, ampak eh, nekdo, ki upravlja neko mrežo botnetov in sedi eh, nekje Izven EU njega to ne zanima. Konec koncev večina držav članic to že ima urejeno v svojem kazenskem pravu. Tako da nima smisla, če to počnemo eh, in naredimo iz tega kaznivo dejanje, če nekomu uspe celo državo spraviti na kolena. Tu nam tudi ne pomaga, če bomo kazni iz leta na dve leti povišali. To mislim, da še ne bo pripričalo to, da, bo ljudi, da bodo ljudje 20 tisoč računalnikov eh, omrežili. Uh, tako kot se je zgodilo na Islandiji leta 2007. Ljudje pač izhajajo iz tega, da če jih bodo že dobili, jim tako ali tako nič ne morejo, leto ali dve, to ni nič. Prav tako je vedno težko ugotoviti, kdo za tem sploh dejansko stoji. Tako da vsekakor se veselim te razprave, bojim se, da v tem primeru to vrstne kazenske določbe ne bodo prenesle nič. Drug problem je, mislim, da ta, da varnost informacijskih sistemov ne moremo razumeti zgolj na ta način, čež da so podjetja podpirala Wikileaks, da je to potem sesulo ameriška podjetja in ne vem kaj vse. Na tem področju kibernetske varnosti in uh, kibernetskih napadov ni jasnih napadalcev in jasno napadenih, kajti številne napade so vodile vlade izven EU, razen če pač ne enačimo vlad z kriminalnimi organizacijami. Skratka, gre za hekerje, organiziran kriminal in potem države in pristojne organe, ki to vrstne napade eh, vodijo, odvisno pač od namena. Vprašanje je, kako nameravamo preventivno ukrepati. Zelo lepo, da se pogovarjamo o varovanju podatkov in tako naprej. Sem seveda za to in sem prvi, ki to podpiram. Ampak kako se zaščititi? Stuksnet je poseben primer virusa, kajti nobenega tako odlično spisanega virusa ni kot je stuksned. Tisti, ki so analizirali ta virus, so potrebovali več kot eh, pol leta, da so to zadevo sestavili in eh, stuksned je virus, ki je fizično bil nameščen v iransko mrežo. Tako da vprašanje, kako sploh nego pride v takšno informacijsko napravo. Kako varni so naši sistemi, če pogledamo eh, Evropo, eh, sistemi za oskrbo z elektriko, vodo, eh, vodenje prometa, mobilna telefonija, kopenska telefonija in tako naprej in tako dalje. To so vprašanje, s katerimi se moramo ukvarjati in potem mi tukaj manjka tudi kakšen predlog o tem, kako lahko sodelujemo Evropi, kako lahko niso, sem tudi vključimo. Konec koncev imamo Evropsko agencijo za varnost omrežji, potem tudi NATO, centr za kibernetsko varnost v Talino. V Estoniji so leta 2007 tudi pomagali državi, da se je znova postavila na noge. Skratka, varnost informacijskih sistemov zadeva fizične in virtualne dejavnike, možnost obrambe mora obstajati ne le proti kriminalnim organizacijam, ampak tudi proti uradnim organizacijam. Tako da ja, izmenjava podatkov vse lepo in prav, ampak pred leti, naprimer, smo imeli sporočilo komisije na temo eh, povezljivosti in veropravilnosti. Če bomo to imeli, potem bomo lahko izmenjavali podatke, če ne pa ne. Skratka, Mislim, da nima toliko smisla, da se zadeve lotevamo z konca eh, sankcij in tako naprej, ampak da zagotovimo fizično in virtualno eh, integriteto naših sistemov. To je alfa in omega preprečevanja takšnih napadov, kajti ne gre za to, ali se na Evro, ali na, v Evropi potekajo napadi ali ne. Eh, vprašanje je samo kdaj in niti enega organa v nobeni državi članice ni, ki lahko eh, resno zatrdi, da je njihov bančni. Eh, Eh, varnostni energetski sektor zaščiten. Deset let je menilo, odkar je, Evropski, eh, odkar je svet Evrope začel s prvimi pomisleki na to temo. Eh, če se da mi tega lotevamo, se moramo tega lotiti na kar se da resen način. Gospod Fos, hvala lepa. Tudi meni se zdi dobro, da se ukvarjamo bolj intenzivno z vprašanjem kibernetskih vojn in kibernetske kriminalitete in tu se tudi pridružujem svojim eh, predgovornikom. Je pa dejstvo, da moramo postopati na dva načina. Po eni strani je vprašanje kazenskega prava, po drugi strani pa mm, mislim, da je pomembna zaščita pred to vrstami napadi in tudi jaz zato mislim, da moramo bolj preventivno delovati. Mm, poleg tega menim tudi, da na tem področju, glede na to, da je internet globalni inštrumentari, eh, nam ne prestane nič drugega, kot da vzpostavljamo povezave znotraj tega sistema, povezave, ki jih zdaj kače nimamo. Poleg tega še ena pripomba. Zdi se mi, da bo v prihodnje pomembno ne toliko z pravnega vidika, ampak sicer, da opredelimo tudi, kaj je kibernetska kriminaliteta, kaj je kibernetska vojna, da te stvari m, mm, ustrezno opredelimo, kaj ti phishing in mobbing, to so že druge kategorije, naprimer na internetu, kot napad na infrastrukture, na države, eh, na bančne sisteme, naprimer finančne trge, karkoli že. Tako da z tega vidika se mi vsekakor zdi, da bi morali stvari ustrezno definirati, še posebej zato, ker NATO v svojem novem konceptu tudi izhaja iz vprašanja kibernetskih vojn. No in morda bi tudi na ta način lahko nekoliko bolj prispevali k razjasnitvi teh zadev. Hvala. Hvala, gospod Mulder. Hvala lepa, gospod predsednik. Kratek bom. Spodbujam komisijo, da nadaljuje z delom na predlogih. Vse, kar sem prebral v dokumentih, govori v prid temu, da je tveganje veliko, zato moramo biti previdni. Vseeno pa nisem optimističen, če danes kupiš nov računalnik ali notesnik ali karkoli že, je čez eno leto popolnoma za odpis. Razvoj je tako hiter, da nikoli ni mogoče držati koraka. Če bomo imeli institucijo, ki bo skrbela za varnost, me zanima, kako pogosto bomo morali spremenjati pravila. Ali ni potrebno, da bi imeli neke vrste stalni mehanizem, kjer bi akteri redno spremljali dogodke na tem področju. Hvala. Hvala, to je bilo zelo strnjeno. Sedaj pa poročujem, ko gospod Holmajer. No, najprej najlepša hvala komisiji za njen pogled na njene namene. Kot drugo pa bi se že na tej točki rada zahvalila poročevalcem v Senci za to, da ste izpostavili vso širino, ki bi jih tudi sama rada izpostavila. Pomislimo na letalski promet in tako naprej, železniški sistemi, sistemi podzemnih železnic. Skratka, Danes smo tako zelo odvisni od razno raznih omrežij, ki pač funkcionira in mora funkcionirati, da nam to sploh nam samim ni v zadostni meri jasno, pa vsak, vsak dan jih uporabljamo. Skratka, res eh, ta omrežja so prisotna na prav vseh življenjskih področjih. In če se navežem na to, kar je dejal Aleks Alvaro, kar zadeva preventivo, bi se rada dotaknila vprašanja člena 7, kjer eh, se določa, da je proizvodnja, prodaja, pridobivanje, eh, širjenje in kakršnokoli drugo danje na razpolago takšnih inštrumentov za izvajanje tovrstnih mm, kriminalnih dejanj. Skratka, danes imamo moderne sisteme, kot je ta v Tagnu, naprimer, ali sistem, kot ga imajo banke širom Evrope. To so preizkusni sisteme, ki jih je potrebno najprej dovoliti, da se sploh lahko testirajo. Ampak takrat je že vse mimo v bistvu. Tako da treba bo razmisliti o tem, ali je ta zadeva prava, ali morda vendarle s tem ne spravljamo v področje kaznjih dejanj tistih, ki za našo zaščito te stvari preizkušajo in testirajo. Tako da mislim, da bo treba preveriti ali morda na ta način ne hendigepiramo tistih, ki zelo intenzivno delajo na, na naši zaščiti. Moramo pa tudi seveda izpostaviti, do kakšne mere že obstoječi, mm, odlični, eh, odlične institucije, ki obstajajo, ki se ukvarjajo za varnost informacijskih sistemov, eh, kako bi morda te lahko v tesnem sodelovanju z državnimi eh, organi svoje delo opravljali bolje, tudi bolj eh, medsebojno povezano, kajti to mislim, da bi prispevalo k naši skupni varnosti. Skratka, mislim, da nas čaka dolga razprava. Smo na samem začetku, vemo vsi, da smo na začetku, tudi komisija mislim, da to dobro ve in eh, tudi eh, zunanje strokovnjaki nam bodo vsekakor pomagali pri tej razpravi. Veseli me nadaljna razprava. Pripravila bom zasedanje poročevalcev v Senci pripravili bomo časovnico in eh, tudi sami si bomo pripravili nek vsebinski načrt, da bomo kar se da učinkovito lahko eh, pomagali komisiji pri njenem pravilnem prizadevanju za vzpostavitev pravnega okvira za reševanje te problematike. Hvala. Ja. Hvala. Hm, gospa Holmajer, mislim, da če drugih komentarjev ni, je to zaenkrat vse. Morda nam lahko predstavnik komisije še kaj pove? Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da smo slišali več dobrih komentarjev evropskih poslancev. To zadeva širše vprašanje, kako se lahko borimo proti kibernetskemu kriminalu. Nobenega dvoma ni, da je to, kar sem sedaj predstavil, direktiva vsebinskega kazenskega prava, občutnega kazenskega prava in zato bo komisija morala še delati na tem. To ni rešitev za vse kazensko pravo, je le en način za boj proti temu. Opozoriti sem vas želel le na preprečevalno, preventivno delo. Namreč dvigujemo zavest državljanov o tem, kako je mogoče zaščititi se proti tovrstnim napadom. Generalni direktorat za notranje zadeve skupaj z Europolom je začel izvajati številne operacije in scheme v okviru španskega predsedstva. Smo sprejeli tudi ukrepe, pa tudi sklepi sveta, vključuje ukrepe, naprimer vzpostavitev cent Evropskega centra za kibernetski kriminal v zvezi s tem izvajamo študijo izvedljivosti. Enisa, to je agencija, katere namen je usklajevati prizadevanja držav članic na področju zaščite kritične infrastrukture v okviru informacijske tehnologije. Vse to nas lahko nekoliko pomiri in nam da vedeti, da bo odziv ustrezen. Vse eno pa prosim, da imamo vsi v mislih to, da v okviru te direktive razpravljamo predvsem o kazenskih določbah v zvezi z. z materialnim pravom. Kaj moramo tukaj upoštevati? kibernetski kriminal je tu opredeljen osko. To so tiste vrste kaznjivih dejanj, ki jih je mogoče izvesti samo na spletu. Botnetu ni bilo pred internetom. Ko pa govorimo o phishingu, o prevarah, to so tako imenovana tradicionalna kazniva dejanja. Internet jih samo olajša naprimer tista znana nigerijska prevara je delovala več let, ampak to je bilo samo po navadni pošti. Vse skupaj se je sedaj zelo razpaslo, zato ker pač elektronska pošta omogoča hitrejše pošiljanje sporočil. Ampak to ni kibernetski kriminal sam po sebi. Na koncu vam lahko povem tudi, da direktiva določa tudi izuzetja za preizkušanje. Naprimer, določeni ukrepi so kaznjivi, če so izvedeni brez dovoljenja varnostne družbe, lahko seveda storijo vse mogoče, zato da preizkušijo odpornost sistema. Hvala, upam, da vam je to koristilo. Hvala. Hvala, gospod Boratinski, za vaše poročilo, mislim, da bo to dovolj za enkrat. Sedaj pa deveta točka. Mislim, da je to zadnja večja točka, s katero se moramo ukvarjati in sicer enotni trg za evropejce. poročevalec je gospod Wim van de Kamp, kolikor vem, ga bo nadomestil gospod Foss. Naj vam predstavim to točko. Zadeva predstavitev osnutka mnenja in sicer o enotnem trgu za evropejce. To je v skladu s pobudo, ki jo je sprejel odbor IMKO. Odbor IMKO pripravlja poročilo na lasno pobudo v zvezi s poročilom komisije za akt o enotnem trgu za visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo. Vključuje 50 predlogov za izboljšanje skupnega dela poslovanja in izmenjav. Še posebej drugo poglavje, ponovno zbuditev zaupanja in umestiti Evropejcev v središče enotnega trga. Gospod Fos bo v imenu poročevalca predstavil osnutek mnenja, potem pa bomo še imeli nekaj časa za razpravo. Gospod Fos, izvolite. Hvala lepa. Najprej se prošljem v imenu Vima Vandekampa, ki ima žal eh, druge pomembne obveznosti, zato ne more danes prisostovati na našem zasedanju, to zelo obžalujem, prosim me, naj se v njegovem imenu upravičim. No, ta osnutek vsebuje pet točk. V osnovi gre za to, da želimo pristojni odbor, odbor za notrni trg in zašito potrošnikov, prositi, da vključi tudi naše predloge v svoje dokončno poročilo. Naš eh, odbor pozdravlja dejstvo, da smo dobili sporočilo o enotnem trgu. Obžalujemo pa, da izvajanje predpis strani držav članic poteka preveč fragmentirano. In zato bi pozvali k temu, da države članice ta proces prenosa v nacionalno zakonodajo pospešijo. Prav tako želimo bolj vključiti evropske državljanke in državljane v ta zapleten postopek notranjega trga in zato tudi države članice pozivamo k hitrejšemu prenosu zakonodaje, še posebej, ko gre za direktivo o storitvah ki so v splošnem gospodarskem interesu. E, prav tako je potrebno preveriti, ali je potrebno preveriti trenutno stanje, kar zadeva prenos e, vseh predpisov z področja notranjega trga, da ugotovimo, ali je potrebno morda to bolj izpostaviti v našem mnenju. No, potem pa še naslednja točka, mislim, da moramo še naprej upoštevati pritok eh, visoko kvalificiranih eh, migrantov, kar je zelo koristno za evropsko gospodarstvo oziroma je lahko zelo koristno za evropsko gospodarstvo in zato pozivamo komisijo naj sprejme še nove dodatne ukrepe z vidika uh, politike priseljevanja, zelo politike, da se osredotočimo tudi na te skupine, ki bi zahtevali tudi boljše upravljanje zunanjih meja in iz tega vidika smo tudi pripravili priporočila v tem kontekstu in kolege bi seveda prosil za to, da svoje prispevke, svoje, svoje izhodišče za nadaljno razpravo tudi posredujejo, da jih bomo lahko ustrezno upoštevali. Hvala, gospod Fos, sedaj pa gospod Berše predstavnica komisije, ste pripravljeni spregovoriti v imenu komisije? Ali je sploh v dvorani? Da. Izvolite. Hvala, predsednik. Rada bi samo spomnil na postopek in na eh, pričakovanja komisije, konkretne komisarja Barnjeja na to temo. Komisija je akt o enotnem trgu predstavili 17. oktober, do 18. februarja bo potekala javna razprava, javno posvetovanje. Prihodnji teden, 8. februarja, bo potekala tudi konferenca v stavbi Šarlemanje, tu v Bruslju. Zelo tesno sodelujemo z odborom za notranji trg. Prav tako želimo zagotoviti čim več stikov z vsemi tistimi odbori, ki bodo oziroma želijo posredovati svoje mnenje. Za nas je v tej fazi najpomembnejše to, da zagotovimo dialog o prioritetnih ukrepih, da lahko na tej podlagi čim bolje pripravimo dokončno različico besedila o aktu o enotnem trgu, ki ga bo kolegi potem sprejel v teku spomladi. Hvala lepa. Hvala želi spregovoriti še kdo od izčrpanih evropskih poslancev. Izvolite, gospod Mulder. Vsaj eden od preživelih bi se moral oglasiti. V srcu enotnega trga je storitveni sektor. Skupina Bolkenstein je pred nekaj leti imela predlog, da bi poenostavili zadeve, zato da bi storitveni sektor postal bolj evropski. Zanima me, ali ne bi mogli komisije spodbuditi, da stori nekaj več na tem področju, kajti moja mnenje je, da moramo več pozornosti nameniti tem sektorju. V prihodnih tednih bom temu namenil več časa. Hvala, gospod Mulder. Še kdo, morda gospod Fos, želite podati končne pripombe? Um. Hvala lepa, gospod Mulder. Ja, to je ena tistih zadev, ki jih bo verjetno potrebno še bolj izpostaviti. Prav tako ne smemo pozabiti, da gre tu le v narekovajih za mnenje k poročilu, za katerega je vodilni odbor nek drug odbor in ne naš. Mislim, da se bodo tudi drugi odbori osredotočili na to, kar ste vi dejali, in mi pa bomo pač v okviru naše naloge to tudi, kolikor se le da, izpostavili. Hvala, gospod Fos. Hvala, žute. Komisija nima kaj zadati, dobro, tudi v redu. Imamo samo še točko razno. Veliko dela nas čaka čez naslednji teden. Rok za oddajo predlogov sprememb je sreda 9. februara ob 12. V odboru Libe bomo glasovali 28. februarja. V odboru Imko pa bodo o tem glasovali 7. marca. To je v zvezi z mnenjem o enotnem trgu, o katerem smo govorili danes. Gospod Fos. Ja, bite. Eh. Ja, prosim. Kar zadeva. Datum je zaseden. 14. februar in 17. marec. Takrat bi rad obravnaval. to tematiko. Ampak vem, kako težko je določiti časovni načrt. Uh, mi kot poslanci mislim, da imamo tudi dokaj dolgo naprej že predvidene svoje obveznosti in zato je težko seveda sklicevati zasedanja odborov. Zato tudi nasprotujem temu, da imamo vedno več teh eh, zasedanj v Strasburu. Mislim, da bi se morali uh, bolj sredotočiti na Bruselj. Če pogledamo 17. marec, bomo popovdne imeli enako prisotnost ali neprisotnost kot zdaj, kajte mislim, da smo ravno še trije poslanci tu in eh, mislim, da bi iz vidika tematike bilo dokaj nesmiselno, če bi določili takšne termine za zasedanja, ko razprave v bistvu ne bo to je morda zelo koristno za to, da stvari tečejo hitro, če nas ni veliko, ampak mislim, da, to, da pomen tem, ki jih obravnavamo, ne upravičuje takšnih terminov, ko v bistvu nikogar več tukaj ni. Strinjam se z vami, gospod Fos. Tudi mene zelo skrbi natrpanost dela, s katero smo soočeni v odboru Libe. Trikrat smo se sestali ta teden edini odbor smo, ki imamo izredna zasedanja in redna zasedanja tudi v času plenarnih zasedanj v Strasburu. To smo že opazili, resnično imamo preveč dela. Vseeno pa si bomo zabeležili vaše predloge v zvezi z datumi. Vem, da to predlagate v imenu gospoda De Kampa in skupine EPP. vendar odgovorili bomo pisno, zato ker mislim, da imamo res težave z datumi. Obuštevati moramo tudi glasovanje v odboru IMKO, ki je načrtovano za 7. marca. To pomeni, da je zadnja možnost za to, da pripravimo svoje mnenje. 28. februar, kaj te na vse zadnje odbor IMKO, vodilni odbor tukaj. To nam določa nekaj določene pogoje, ampak vsekakor vam bomo pisno odgovorili v zvezi z datumi. Še enkrat vam želim povedati, da je bil teden zelo naporen. Datumi za naslednje seje 24. 15. februar od 19.15 do 21. v Strasburu. Torej, še enkrat bomo imeli sejo v Strasburu. 28. februar od 3 do pol 7. v Bruslju. To bo dodatni sestanek. 16. marec ob 3, spet 3 ure in pol v Bruslju in 17. marca od 9 do pol enih in potem od 3 do pol sedmih v Bruslju. To je zaenkrat vse. Hvala za vaše trdo delo. Hvala obema preživelima, gospe Sipel in gospodu Fosu. Lep vikend. Sure, but...